Now we come to the votes. Zdaj prehajamo k glasovanju. Prva točka na dnevnem redu je priporočilo za drugo obravnavo in sicer o pravicah pacijentov pri česmenem zdravstvenem varstvu. Poročilo gospe Grostet. Glasovali bomo o a, stališču sveta, torej prvi a, blok, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto in zato naj uh, razglasim stališče sveta, sprijeto tako, kot je bilo spremenjeno. Zahvaljujemo se gospe Grostet. Naslednja točka na dnevnem redu je glasovanje o predlogu resolucije v zvezi s prostovoljnim partnerskim sporozumom v zvezi z zakonodajo o gozdovih. Najprej prvi predlog spremembe za proti vzdržani, zavrnjeno. Drugi predlog spremembe za, proti, vzdržani. Bomo preverili, bomo preverili drugi predlog spremembe. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. In zavrnjeno. Predlog spremembe 3 za, proti, vzdržani. Tudi to bomo preverili, bomo glasovali. Predlog spremembe številka 3 glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. In tudi to je bilo zavrnjeno bomo zdaj glasovali v celoti o predlogu resolucije za, proti, vzdržani, sprejeta. Zdaj bomo glasovali o poročilu ŽADO in sicer s poročilom med Evropsko unijo in Kamerunom. <clears throat> Glasovali, bomo glasovali poimensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. in sicer sprejeto čestitamo poročevalcu. Zdaj pa naslednje drugo poročilo gospoda Žadoja, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Čestitamo. Naslednja točka na dnevnem redu je predlog resolucije o začasnem sporazumu o partnerstvu med Evropsko skupnostjo in pacifijskimi državami. Četrti predlog spremembe za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe številka 4, 5 eh, za, proti, vzdržani. Ni bilo povsem jasno, mislim, da bi bilo potrebno preveriti peti predlog spremembe. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 7 za, proti, vzdržani sprejeta. Predlog spremembe šest s poimenskim glasovanjem. Glasujemo. Ste glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe tri za proti vzdržanje zavrnjeno predlog spremembe ena za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj glasujemo v celoti s poimenskim glasovanjem. <clears throat> Ste glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Nas naslednja točka na dnevnem redu, poročilo Martin o začasnem sporazumu o partnerstvu med Evropsko skupnostjo in pacifiškimi državami. Glasujemo torej o predlogu resolucije, nimamo predlogo na manjajo za, proti, vzdržani. Sprejeto, čestitamo gospodu Martinu. Naslednja točka na dnevnem redu, glasovanje o štirih resolucijah o mednarodnih posvojitvah v Evropski uniji. Glasujemo o skupnem predlogu resolucije v celoti za, proti, vzdržani, sprejeto in tudi vse ostale štiri eh, resolucije. Naslednja točka na dnevnem redu je glasovanje o predlogu resolucije strani odbora AFET v zvezi z pridružitveno, eh, stabilizacijsko pridružitvenim sporazumom Evropske unije Srbija. Predlog spremembe 4. Tukaj imamo neko ustni predlog spremembe.

Naj vam samo priporočam, da v teh pogojih glasujemo za. Hvala lepa za to. Torej, predlog spremembe 4, eh, tako kot je bil spremenjen s poimenskim glasovanjem, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto. Predlog spremembe 7, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Osmi odstavek eh, v dveh delih prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, v redu bomo preverili, če želite. Zdaj preverjamo prvi del eh, odstavka 8. Glasujemo ste glasovali konec glasovanja in je sprijeto. Zdaj pa drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto, brez dvomo. Odstavek 11, drugi predlog spremembe za, proti, vzdržani, sprijeto, predlog spremembe 5 za, proti, vzdržani. Sprejeto. Oziroma bomo preverili, imate prav. Torej preverjamo predlog spremembe številka 5. Glasujemo. Ste glasovali? Konec glasovanja. In sprejeto. Predlog spremembe 6 je bil omaknjen, prehajamo k odstavku 12 sa predloga spremembe 8. Mislim, da imamo predlog spre, ustni predlog spremembe gospod Kacin, izvolite. Gospa podpredsednica, glede na pomembnost človekovih pravic, bi želel imeti poimensko glasovanje v zvezi z predlogom spremembe 8, ki se loteva uh, vznemirljivo odločitev srpske vlade, da uh, ne bodo sodelovali na proslavi Nobelovega nagrajenca v 8. Oslu. In eh, hkrati pa je prišlo do odločitve srpskega ombusmena, da sodeluje na proslavi v imenu srpskega ljudstva. To je sporočilo Srbiji in ostalim kandidatkam, da ni eh, sprejemljivo kršiti človekove pravice, zato da bi imeli širšo podporo za ta mandma, biti tudi predložil eh, kratko ust To je kratek ustni kompromisni predlog, ki ga je pripravila gospa Helenikova prvotno. Eh, želel bi dodati besedo initial med governments in decisions. In torej besedilo bi bilo. Governments initial decision not to attend the Nobel Peace Prize award ceremony in Oslo on 10 December. Welcomes on the other hand the ombudsman's initiative to attend the ceremony as a responsible and praiseworthy decision. i urge all my colleagues to support. pozivam vse kolege da podpirajo ta predlog spremembe. hvala lepa. hvala lepa gospod kacin. najprej bomo obravnavali ustni predlog spremembe. imate kakšne pripombe zadržke v zvezi s tem kar zadeva vključitev besede initial? ukolikor Okay, in that case the... Po redu, potem ustni predlog spremembe ni sprejemljiv, kar zadeva poimensko glasovanje, pa uh, imate <clears throat> pripombe v zvezi s tem. It's in my discretion or we can... Lahko samo odločam ali pa lahko glasujemo o tem, ali naj imamo poimensko glasovanje ali pa ne v zvezi s tem predlogom spremembe. V redu, potem bomo poimensko glasovali v zvezi z predlogom spremembe 8. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. In je zavrnjeno. Predlog spremembe 3 za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremem 9 za proti vzdržani sprejeto. Gospod Svoboda, izvolite. Nismo glasovali o predlogu spremembe 8 ali pa smo. A potem sem se zmotil. Jaz sem mislil, da smo glasovali samo o, imen, ali, o tem, ali naj glasujemo po imensk. Amendment one, those in favor. Torej, predlog spremembe ena za, proti, vzdržani, sprejeto. Glasujemo zdaj o predlogu resolucije v celoti s poimenskim glasovanjem. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. In s tem je eh, predlog resolucije sprejet. Zdaj glasujemo o poročilu gospoda Kacina o stabilizacijsko-pridružitvenem sporazumu z eh, enotnim glasovanjem za, proti, vzdržani. Sprejeto. Čestitamo gospodu Kacinu. Naslednja točka na dnevnem redu je poročilo gospe Matijas o evropski pobudi o Alzheimerjevi bolezni in drugih demencah s poimenskim glasovanjem. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. In to je sprejeto, čestitamo gospe Matijas. Naslednja točka na dnevnem redu je glasovanje o predlogu resolucije eh, strani odbora za peticije in sicer o eh, inhalatorjih za azmatike za proti vzdržani, vzdržani sprejeto. Naslednja točka na dnevnem redu je glasovanje o šestih predlogih eh, resolucij o razmerah na Haitiju eno leto po potresu. Gre za skupni predlog resolucije, za, proti, vzdržani, sprejeto. Naslednja točka na dnevnem redu je glasovanje o dveh predrogih resolucij o kršitvi svobode govora in diskriminaciji zaradi spolne usmerjenosti v Litvi. Bomo, gl, gre za a, štiri a, različne predloge. Predlog a, dva za proti vzdržani sprejeto. A, drugi odstavek v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani. Jaz bi preverila drugi del, glasujemo o drugem delu drugega odstavka. So vsi glasovali? Konec glasovanja. in je sprejeto. Predlog spremembe 3 za, proti, vzdržani sprejeto. Peti odstavek z eh, <clears throat> podeljih, prvi del za, proti, vzdržani sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani sprejeto. To ni povsem jasno, mislim, da bomo morali preveriti, bomo elektronsko preverjali drugi del petega odstavka. Glasujemo. Konec glasovanja. In je zavrnjeno. Predlog spremembe 4 za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 5 za proti vzdržani. Bomo preverili. Predlog spremembe številka 5 bomo preverjali elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. In je bilo zavrnjeno. Zdaj pa citat 8 za proti vzdržani zelo tesno, zato bomo elektronsko preverjali. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. In je sprejeto. Predlog spremembe ena za, proti, vzdržani sprejeto uvodna izjava F, eh, ločeno glasovanje za, proti, vzdržani. Zelo tesno bomo preverili elektronsko v zvezi z uvodno izjavo F. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. In je bilo sprejeto uvodna izjava H. Kdo je za? Proti vzdržani, sprejeta. Torej bomo preverjali eh, uvodno izjavo H. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. In je bilo sprejeto. Torej, zdaj glasujemo o predlogu resolucije v celoti za, proti vzdržani, sprejeto. Zdaj pa prehajamo k obrazložitvam glasov.